glasovanjem. Eh, najprej eh, priporočilo Elizabete Gardini, eh, sklenitev spremembe iz Dohe in kiotskem protokolu. Začenjamo z glasovanjem. Poimensko glasovanje. La votazione. Konec glasovanja. Samo trenutek, prosim. Ni nobene potrebe, da dvigujete glas. Besedilo je sprejeto. Zelo dobro slišim, tako da vas v vsakem primeru slišim, ne bodite preglasni, ni potrebno kričati, eh, kajti tu se je potrebno lepo vesti in sicer vedno lepo vesti. Eh, gre za eh, lepo vedenje. Imate besedo. Hvala, gospod eh, sopredsednik. Že drugič me ignorirate, čeprav sem ustal in se tudi ustrezno prijavil s postopkovnim vprašanjem. Naj vas opozorim na šesto poglavje poslovnika, ki se zadeva na postopkovne predloge. Prvo pravilo eh, in, eh, preložitev zasedanje. Danes eh, sem to že naredil, ustali ste in odšli. 40, eh, če 40 eh, poslancev, eh, če se 40 poslancev odloči, da se dvigne, imamo pravico do glasovanja in sicer glede na neprimerno, nespodobno obravnavanje, ki smo ga bili deležni. 40 poslancev, ki se je dvignilo, zato imamo pravico, da se suspendira ta predlog in če to podpirate, prosim, če ostanete. allora questa mattina la sua richiesta è danes jutraj eh, je ste oblikovali eh, svoje, svoje zahtevo takrat, ko se je seja ko je bila seja že suspendirana. Res je, da po poslovniku 40 ljudi lahko zahteva suspendiranje zasedanje, tako da bom poimensko dal to na glasovanje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 zahteva je zavrnjena, zato bomo nadaljevali z glasovanjem. I, imate, imate besedo za postopkovno vprašanje? v skladu z 152. členom in 190. členom, eh, bi želela sprožiti vprašanje eh, razlage, če se odločite za preložitev na naslednjo eh, zasedanje, pa je potrebno povedati, kdaj razprava bo. To ni bilo storjeno, zato mislim, da je to potrebno posredovati predsedniku Šulcu. To lahko povem tudi v angleščini, če želite. in base al regolamento upam da me sedaj slišite po eh, pravilu je potrebno v trenutku suspendiranja zasedanja precizirati eh, na kateri datum bo razprava tekla in na kdaj je priložena razprava. Eh, Naprimer, kako naj odbor ravna v tem primeru in sicer tako, da bo možno razpravljati in glasovati julija. O tem danes zjutraj ni bilo govora. Eh, Nismo se odločili za preložitev glasovanja, temveč eh, razprave, kajti, ta, eh, kajti eh, sklep o preložitvi samega glasovanja je bil sprejet že popreje se strani predsedujočega Vija. In sedaj gremo naprej in sicer gre za sporazum med EU in Islandijo o sodelovanju Islandije v drugem ciljnem obdobju kjotskega protokola. Gre za humanitarno preokupacijo, naj vas ne skrbi in eh, včeraj, naprimer, je eh, predsednik Šulc sprejel pomemben sklep. Ali nas lahko pomirite glede tega, da je predsednik Šulc še vedno in naprej dobrega zdravja? No, mi sembra una questione che riguardi No, to se mi ne zdi vprašanje, ustrezno vprašanje na dnevnem redu. Glasovali bomo o tem poročulju Giovanni Lavija poimensko. Glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. poročilo Sipel, pristop Hrvaške k, k konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo eh, HIV Smenove, pristop Hrvaške k konvenciji o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic. Začete glasovanja. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Poročilo Landsbergisa o stanju odnosov med EU in Rusijo. Prvi odstavek. In sicer eh, po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili glede drugega dela, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Originalno besedilo, drugi odstavek, ločeno eh, po delih. Prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, za proti, vzdržani, sprejeto. Tretji odstavek po delih, prvi del s poimenskim glasovanjem, glasujemo o izvornem besedilu, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del tretjega odstavka, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Enajsto dopolnilo v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del, za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto. Peti odstavek, izvorno besedilo, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del, po imensko glasovanje, glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 7, original, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del. Poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Deseti odstavek, original, prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Dvanajsti odstavek, original, štiri dele imamo eh, z ustnim dopolnilom eh, gospoda Mesečiča. Hvala lepa. 12. odstavek in eh, sicer gre za ponovljeni poziv k analizam in okrepljenim eh, nadzorom nad rusko eh, propagando, da bi lahko hitro ugotovili in se ustrezno odzvali na informacije, ki so namenoma enostranske oziroma dezinformacije in poziv, da komisija brez odlašanja predvidi ustrezna sredstva eh, za to, da bi se zoprstavili ruskim dezinformacijam in eh, propagandi in omogočili novinarsko delo, ki je skladno z normami, dobro prakso in tako dalje. Je kdo proti temu? Se sjećam na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 Eh, je nacionalna fronta dobila 90 milijonov od Rusov. Eh, tu gre za jasno na skrižje interesov in prepovedati bi jim bilo treba glasovanje. Madame Le Pen. Gospa Le Pen mislim, da eh, pravzaprav zlorabljate svojo eh, eh, nekaznovanost, kajti to je škandalozno, spoštovani gospod. Nacionalna eh, fronta eh, si je dejansko izposodila denar, vendar pa se nas ne da kupovati kot vas. Gremo naprej. Gremo naprej z glasovanjem. 12. odstavek, original, brez eh, ustnega dopolnila v štirih delih. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del na enak način. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Po 12. odstavku imamo predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Odstavek 15, original v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 16, originalni tekst, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 17. Originalni tekst v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem po 19. odstavku nov, novo besedilo, ustna, ustno dopolnilo. Eh, predlagamo kratek odstavek in sicer eh, poudarja v tem pogledu, eh, da je primer neautoriziranih mednarodnih organizacij, ki lahko ogrozijo naprimer rusko stabilnost, je še en zaskrbljujoč znak glede stabilnosti družbe. Več kot 40 nasprotnikov je eh, temu dopolnilu. Gremo naprej. Eh, še eno, eh, en predlagan predlog spremembe. Potrebno je poimensko glasovanje. Pot Gre za drugo dopolnilo, če se ne motim. Da. Eh, kolegi s skrajne desnice bodo temu nasprotovali. Predlagam, v, da v 21. odstavku eh, sprejmemo oziroma dodamo nekatere spremembe, Evropski parlament poziva komisijo, da predlaga zakonodajo, ki bo zagotovila polno preglednost politike, politične podlage in političnih strank, skladno s priporočili Sveta Evrope, ki zadeva eh, politične in gospodarske zainteresirane strani v Evropski uniji. Zahtevamo preglednost.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 Imate besedo, gospod Guniš. Eh, gospe Utali sem želel samo vprašati, eh, eh, naprimer, kaj pa financiranje ameriških bank, naprimer na Bližnem vzhodu, v Katarju in tako dalje. Kaj ti v tem primeru bi to prav z veseljem sprejeli? Uh, predsedujoči zagotavljam vam da gre za poziv k polni preglednosti nad vsemi političnimi tujimi političnimi strankami Prejdimo k glasovanju. Gre za to ustno dopolnilo, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Dopo. Dopo. Torej. Predlog spremembe številka 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. H originalno besedilo v dveh delih. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodno za M, originalno besedilo. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodno za O, originalno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani. Sprejeto. Želite preveriti? Izvolite. Glasovanje je chiuso. Glasovanje zaključeno. Besedilo je sprejeto. Sedaj bomo glasovali o celotni resoluciji poimensko. Izvolite. la votazione. Glasovanje je zaključeno. Besedilo je sprijeto. Sedaj gremo na poročilo Saudargas. Evropska strategija za energetsko varnost. Predzumeštilka 5. Kdo je za proti držani? zavrnjeno. Odstavek 7, originalno besedilo v dveh delih, prvi del kdo za, proti, vržani, sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Izvolite, lahko glasujete. Il voto è chiuso. Glasovanje je zaključeno. Besedilo je sprejeto, odstavek žilka 11, prvotno besedilo, držani sprejeto. Odstavek žilka 21, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo za, proti, držani sprejeto. Kdo je drugi del, kdo za, proti, držani sprejeto. Odstavek žilka 24, prvotno besedilo v štirih delih, prvi del, kdo za, proti, držani sprejeto sprejeto drugi del, kdo je za, proti, držani, mislim, da je to zavrneno. Preverili bomo drugi del, izvolite, glasujemo. Vode Kjus. Glasovanje zaključeno. Besedilo zavrneno. Tretji del, kdo za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Četrti del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverili bomo četrti del. Glasujemo, glasujemo poimensko. Il voto è chiuso. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Prosim, dvigujte roke odstavek številka 25, prvotno veselje o dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, držani, sprejeti. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani. Preverili bomo elektronsko, izvolite. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Od stajšilka 32, prvatno besedilo, glasujemo po imensko, zvolite. La votazione chiusa. Glasovanje zaključeno. Besedilo je sprejeto, vendar sem si moral narediti očala, da vidim. 33. odstavek, prvotno besedilo, kde za proti, zdržani, zavrneno. Odstavek šilka 34. Preverili bomo stave rešilka 33 elektronsko. Glasujemo. La votazione chiusa. Glasovanje je eh, zaključeno. Veselilo je zavrneno. Ostave številka 34, glasujemo po imensko, operatno besedilo, glasujemo. La votazione je chiusa. Glasovanje je zaključeno. Besedilo je sprejeto. glasovanje, rezultat glasovanja je tesen, zato prosim, da dvigujete roke. Torej, 38, prvi del do za, proti vzdržani, zavrneno. Drug, da, prvi del je sprejet, se opraviče predsedujoči. Drugi del do za, proti vzdržani, zavrneno, vendar bomo vseeno preverili elektronsko. Glasujemo vote chiuso glasovanje zaključeno sprejeto potem imamo predmnika želka šest glasoma poimensko izvolite glasovanje zaključeno zavrnjeno predlog spremembe številka ena Glasiamo poi Minsko. Svolite. La votazione è chiusa. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Odstavek številka 40, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo za, proti, držani, sprejeto, drugi del, kdo za, proti, držani sprijeto. Odstave številka 41 v dveh deli. Prvi del, kdo za, proti, držani, sprijeto. Drugi del, kdo za, proti, držani. Mislim, da smo bil drugi del zavrnjen. Preverili bomo elektronsko. Zvolite, glasujemo. votazione è chiusa glasovanje zaključeno sprejeto odstavek številka 43 prvotno besedilo kdo za proti držani sprejeto odstavek številka 44 prvotno besedilo v dveh delih prvi del kdo za aha zgleda da bomo preverili vseeno elektronsko. Prvi del. Glasujemo. La votazione è chiusa. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. 44 v dveh delih prvi del. Kdo je za? Proti zdržani. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti zdržani. Sprejeto. Aha, bomo vseeno preverili. Izvolite. La votazione è chiusa. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Po stavko številka 44, predvsem številka 2, glasujemo poimensko. Zvolite. La votazione è chiusa. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Odstave številka 45 v dveh delih, glasujemo poimensko prvi del. Zvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo po imensko. Zvolite. Il voto è chiuso. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Odstavek številka 46, prvotno besedilo, kdo je za? Proti. Držani. Zavrnjeno. Odstavek številka 49 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Odstavek številka 55. Prvotno besedilo, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrneno. Odstavek številka 58. Prvotno besedilo, kdo je za? Proti. Zdržani. Zdržani. Zavrnjeno. Preverili bomo elektronsko. Odstavek številka 58. Veliko poslancev ne dviguje dovolj visoko rok, zato ne vidimo. Torej, glasujemo. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Odstavek številka 60. Prvotno besedilo dve delih prvih za, proti, vzdržani. Sprejeto drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverili bomo elektronsko, izvolite. Votazione chiusa. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno odstavek številka 61, prvotno besedilo, glasujemo po imensko, izvolite. La votazione è chiusa. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Odstavek številka 68, prvotno besedilo, kdo je za? Proti? Držani? Sprejeto odstavek številka 71, prvotno besedilo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek številka 73, prvotno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek številka 74, prvotno besedilo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto proti, zdržani sprijeto. Odstavek številka 77, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani sprijeto. Drugi del glasujemo po imensko. Zvolite. Votazione chiusa. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Odstavek številka 78 glasujemo pa izvolite votazione nominale chiusa glasovanje zaključeno sprejeto odstavek številka devetinsedemdeset dve delih prvi del kdo za proti zdržani sprejeto drugi del kdo za proti zdržani sprejeto odstavek številka osemdeset prvotno besedilo kdo za proti vzdržani. Sprejeto odstavek številka 83, prvi del kdo za, proti, vzdržani. Sprejeto drugi del kdo za, proti, vzdržani. Sprejeto odstavek številka 84, prvatno besedilo kdo za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek številka 87, prvotno besedilo dveh delih, prvi del kdo za, proti, držani sprejeta. Od drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo elektronsko. Izvolite. Vodekjusa. Glasovanje zaključeno. Sprejeta. Odstavek številka 90, pravatno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto odstavek šilka 91, prvotno besedilo, kdo za, proti, stržani, sprejeto odstavek šilka 92, kdo za, proti, stržani, sprejeto odstavek šilka 94, prvotno besedilo, kdo za, proti, stržani, sprejeto odstavek šilka 102, prvotno besedilo, kdo za, proti, stržani, sprejeto odstavek šilka 103, prvotno besedilo, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Odstavek številka 110, prvotno besedilo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Po odstavku 111, predlog spremenja številka 3, glasujemo poimensko. Izvolite, glasujemo. Voto je kjus. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Od, prejeli smo številka 7 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Odstav številka 116, prvotno besedilo odvedeli prvi del do za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del do za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek številka 118, prvotno besedilo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto odstavek 118 v dveh delih, prvi del doza proti, zdržani, sprejeti drugi del doza proti, zdržani. Preverili bomo elektronsko. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Odstavek številka 119, prvotno besedilo, kdo za? Proti. Držani. Sprijeto. Odstavek številka 124, prvotno besedilo, glasujemo poimensko. Izvolite, glasujemo. Votazione chiusa. Glasovanje zaključeno. Glas... Sprijeto. 100. 25, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 127, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 129, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek šilka 130, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek šilka 131, prvotno besedilo, glasujemo poimensko, izvolite. Il voto è chiuso. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto odstavek številka 132, prvotno besedilo, kdo za, proti, držani. Sprejeto 133, prvotno besedilo, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Po odstavku 139, eh, podnaslov, kdo za, proti, vzdržani sprijeto. Odstavek 141, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del kdo je za, zdržani, sprijeto, drugi del kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Odstavek 143, prvotno besedilo kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 145, prvotno besedilo kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Sprejeto. Odstavek 151, prvotno besedilo, kdo za, proti, zdržani. Sprejeto. Odstavek 152, prvotno besedilo, kdo za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek 155, prvotno besedilo, kdo za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek 156, prvotno besedilo, kdo za, proti, vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava B, prvotno besedilo, dve deli, prvi del kdo za, proti, držani, sprijeto, drugi del kdo za, proti, zdržani, sprijeto. Uvodna izjava H, prvotno besedilo, kdo za, proti, zdržani, sprijeto. Uvodna izjava I, prvotno besedilo, dveh delih, prvi del, kdo za, proti, zdržani, sprijeto, drugi del, kdo za, proti, zdržani proti, zdržani, sprejeta. Uvodna izjava J. Prvodno besedilo, kde za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava K. Prvodno besedilo, v dveh delih. Prvi del, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava R. Prezmeni številka 4, kdo za, proti, zdržani vzdržani. Preverili bomo elektronsko. Izvolite. Il voto è... Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava te, eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili še elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Prav ste imeli. U, eh, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna izjava Y za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava Z, bomo glasovali poimensko, začenemo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava AB, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AC, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AD, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AE, prvotno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AJ, prvotno besedilo, za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AK, prvotno besedilo, za, proti, vzdržani, sprejeto prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AQ, gospod Golniš. Gospod predsedojoči, torej eh, sklicujem se na člen 175 našega poslovnica in eh, kot veste, ta omogoča predsedniku, da prenese glasovanje, če imamo več kot 50 eh, predlogov sprememb. V tem primeru eh, to velja, ampak predsednik se ni odločil, da bo to možnost uporabil. In zato se sprašujem in verjetno se sprašujejo tudi drugi kolegi o tem, zakaj je uporabil to možnost pri Eh, današnjem eh, poročilu o TTIP-ju danes zjutraj, medtem ko zdaj eh, te, ta možnost ni bila uporabljena. Verjetno je šlo za politično motivacijo. Dobro, bomo imeli še priložnost o tem govoriti kasneje. To je uh, stvar eh, presoje predsednika in odločil se je, kot se je odločil. Sedaj nadaljujemo, se pravi uvodna izjava AQ, prvotno besedilo, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. In na to glasujemo še o celi uh, rezoluciji, torej poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Gospod Majer. No, gospa Majer. Man. Rada bi pojasnila kolegom, da če bi natančno sledili glasovanju, potem bi videli, da je, bi, bi bilo tako zelo ma, malo predlogov sprememb. Mogoče bi bilo bolje, da si naslednjič pogledate, koliko je v resnici predlogov sprememb. Dobro, bomo nadaljevali. Z naslednjim poročilom, letno poročilo nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014, predloge rezolucij. Torej, glasovali bomo poimensko o celotni rezoluciji. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. bomo nadaljevali z eh, naslednjim eh, predlogom. Eh, odstavek 3, originalno besedilo. Kdo je za, kdo je proti? Kdo se vzdrži? Bomo preverili elektronsko. Prvi del tretjega odstavka. La votazione è chiusa. Konec glasovanja sprejeto. Na levi strani dvorane prosim, da dvignete roke, da bomo videli, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Peti odstavek, prvotno besedilo, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto deveti odstavek, prvotno besedilo, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Odstavek deset, bomo preverili še deveto, deveti odstavek. Začenjamo glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Deseti odstavek, prvotno besedilo, kdo je za? proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. Enajsti odstavek, prvotno besedilo, prvi del za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili še drugi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvanajsti odstavek, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava F, prvotno besedilo, elektronsko. Bomo preverili dvanajsti odstavek elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava F, prvotno besedilo, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o rezoluciji v celoti poimensko. Kdo je za? Proti. Prosim, dvignite roke. Ne, to ne gre tako. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Poimensko. Dobro vas slišim, ni potrebe potem, da kričite. Konec glasovanja. sprejeto. Passiamo alla relazione 2004. Bomo nadaljevali s poročilom Komisije o napredku Turčije za leto 2014, tretji odstavek, amandma 31, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto odstavek 9, predlog spremembe 24, poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Odstavek 15, predlog spremembe 28, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrneno. Amandma 37, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrneno. Na to imamo um, amandma 30 za, proti, vzdrži, zavrneno. Predlog spremembe 15, odstavek 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno odstavek 23, amandma 16 eh, poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja? Zavrnjeno. Amandma 32, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 33, odstavek 29, za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Amandma 9 za, proti, vzdržani, zavrneno. Odstavek 32, 17 za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 1 za, ne, Ta uh, je brezpredmeten. Odstavek 33, amantma 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 18 za. Aha, ne, ta je brezpredmeten. Na to amantma 38, odstavek 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili elektronsko. konec glasovanja zavrnjeno amandma pet kdo je za proti vzdržani sprejeto odstavek 35 bomo preverili peti predlog spremembe elektronsko Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, sem, sem dobro videl. Se pravi, odstavek 35, amantma 35, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 36, amandma 19 za, proti, vzdržani, zavrneno. Odstavek 37, amandma 20 za, proti, vzdržani, zavrneno. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto odstavek 38, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 39, amandma 26, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 42, amandma 21, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Odstavek 44, amandma 22 bomo glasovali poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 44, prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to po odstavku 44 odstavek 7 oziroma predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak preverjamo še elektronsko. Amandma 7. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 23 eh, bomo glasovali poimensko, elektronsko. Začenjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to odstavek 46, amandma 27 poimensko. Začenjamo. torej poimensko glasujemo. Konec glasovanja? Zavrnjeno. Amandma 2, prav tako poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to po uvodni izjavi 3, eh, predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani. Če ne dvignete roke, potem ne moremo videti, kako ste glasovali. Torej, glasujemo elektronsko. Predlog spremembe 12. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava B. Amandma, torej tu imamo ustni amandma. Onorevole Sommer, c'è un emendamento orale. Gospod Sommer, ustni amandma. Two. You have... no, no. gospod eh, predsedujoči predlagam popravek napake da bi besede in the next five years nadomestili v tem sklicu parlamenta. Tako smo se dogovorili z poročevalko in prosim, da to podprete. Kdo je za ustni predlog spremembe? Kdo je proti? Kdo se vzdrži sprejeto? Uvodna izjava K. Amandma 14 za, proti, vzdržani, zavrneno. Na to pa uvodna izjava K. Eh, predlog spremembe 29 za, proti, vzdržani, Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, sedaj pa bomo glasovali še o celotni rezoluciji in sicer poimensko. Začenjamo z glasovanjem. konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Pa Sedaj pa prehajamo na obrazložitev.